stanju lahko vsi rekli, da je bilo poročilo objektivno in da je realistično prikazalo razmere v regiji. Najlepša hvala, kolega Poriba. S tem je skupna razprava zaključena. Glasovanje o obeh poročilih bo potekalo jutri ob 11.30. Naslednja točka dnevnega reda so enominutni govori v skladu s 150. členom poslovnika. Prva dobi besedo gospa Zaborska. Najlepša hvala, predsedujoči. Danes popovdne smo veliko govorili o človekovih pravicah in v tem kontekstu bi izpostavila dvoje. Aprila 2012 govorimo o človekovih pravicah po svetu. Eh, eh, govorimo pa o razmerah v letu 2010 in to ni več aktualno razumela bi, če bi šlo za neko poročilo, ki bi ga sestavili študentje, ne razumem pa, zakaj je sekretarijat. Eh, ob, zakaj je sekretarijat objavil to poročilo šele leta 2011 in zakaj ga obravnavamo šele danes. In pa drugič, kar zadeva Belorusijo, Lukašenko režim se je po letu 2010 eh, še poslabšal, razmere so se še zaustrile in eh, zahtevam, da letošnje svetovno prvenstvo hokejev ne poteka v Belorusiji. Beloruska reprezentanta si sicer zasluži tako prireditev, vendar pa Lukašenko režim ne sme izkoristiti te prireditve za to, da eh, bi eh, računal na sprejem. Hvala, gospoda Mirskega ni. Zato dobi besedo gospa Bilbao Barandika. El próximo 26... Najlepša hvala. 62, 26. Eh, aprila bomo praznovali 75-letnico bombardiranja Grnike v španski vojni. Takrat je nemška vojska, je vojska preizkušala uh, množično uničevanje uh, in eh, Franko je to izkoristil za uničenje identitete, kar je bil eden od ciljev. Večina ljudi eh, ve za ta dogodek po zaslugi Picassove slike, ki bo zdaj prikazana oziroma na ogled v regiji. Eh, danes v Španiji skrajna desnica zavrača resnico in veliko ljudi potiko pravi, da je bila nekaznovanost Franka ključna za prehod Španije v demokracijo. E, edini sodnik, ki je zahteval e, preiskavo teh zločinov, e, je izgubil kariero in tu moramo zahtevati pravico, moramo poplačati dolg vsem tistim, katerih življenja so uničile Frankove sile. Hvala. Najlepša hvala, gospa Bilbao Barandika gospe Alfonsi ni, zato dobi besedo gospod Migalski. Ja Navežem do tega, o čem mluvijo. Najlepša hvala. Navezal bi se na to, kar je povedala gospa Zaborska, Lukašenkova diktatura v Belorusiji. V zadnjih dveh dneh je prišlo do izpustitve dveh zapornikov, to je sicer pozitiven korak. Evropska unija je tudi pokazala, da enoznačno ocenjuje režim v Belorusiji in to je ravno tako pozitiven korak, vendar pa ne smemo pozabiti, da je veliko političnih zapornikov še vedno v beloruskih zaporih. Evropski parlament in celotna Evropska unija eh, včasih kažeta svojo šibkost, včasih se zgodi, da naredimo dva koraka naprej in tri korake nazaj. Ostati moramo stabilni pri svojih stališčih, to bo koristilo Belorusi in tudi nam. Najlepša hvala, kolega Migalski. Sedi kolega Morganti. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči. V zadnjih nekaj tednih je prišlo do dogodkov, ki so po mojem mnenju nekoliko nenavadni, čeprav uh, se bojim, da so pravzaprav zelo nevarni. V Italiji so neki pseudoraziskovalci, uh, eh, ki naj bi bili mednarodno poznani, izkazali namen, da bi prepovedali branje božanske komedije. Uh, Eh, kar je eh, Dantejevo življensko delo, ki ga poznajo milijoni po svetu. Božanska komedija naj bi vsebovala preveč antisemitičnih in antiislamskih eh, elementov in bi jo naj bi bilo potrebno politično revidirati. Določene skupine civilne družbe so celo prepovedali prepovedale imena nekaterih nacionalnih jedi, ker naj bi zvenele rasistične. To je zloraba politične korektnosti in na ta način zavračamo svoje korenine za to, da bi bili vsi enaki, da bi bili vsi uniformirani, ampak drevo bi brez vej umrlo in zato moramo spoštovati svoje tradicije in kulture. Najlepša hvala, sledi kolegica Matjas. Dobrega, da sem predsednik. Portugal v to ne sme. Najlepša hvala. Prejšnji teden je Portugalska glasovala za zadnji proračunski sporazum oziroma dogovor, kar pomeni, da so desetletja in desetletja neumnosti zdaj dosegla svoj vrhunec. Nihče ne razmišlja, eh, nišče ne posluša akademikov. Gre za izredno nevarno početje, ki je deloma posledica eh, kampanj. Zato je prišlo do sprejetja tega eh, predloga. Vlada je pravzaprav ponižena, ljudje se ozirajo stran in To bo uničilo portugalski proračun. Gre za eh, pravzaprav državni udar Evropske unije, gre za udar eh, moči denarja nad močjo državljanov. Eh, Vredno je bila to zadnja priložnost, da smo glasovali o čem podobnem. Najlepša hvala, gospa Matjas, gospoda Obermajerja ni. Zato besedo dobi kolega Rivelini. Grazie, predsednik. Najlepša hvala, predsedujoče. Razmere v Italiji so dramatične in naše članstvo Evropske unije je e, ogroženo. Naši delavci ne razumejo Evrope, ko izgubljajo delovna mesta, ker podjetja odhajajo v druge države, kjer so stroški delovne sile cenejši. Ne, ne razumejo osnovnih dejstev o Evropi, ne razumejo, zakaj nihče uh, ne pomaga majhnim in srednje velikim podjetjem, zakaj ljudje rešujejo samo velike banke. Demokratično vlado smo nadomestili s teknokratsko vlado, ki je predlagala, da bi dvignili cene benzina. Kaznujemo naše eh, ribiče, ki so blizu hrvaške meje, kaznovani so v primerjavi s hrvaškimi ribiči, ker eh, morajo spoštovati evropska pravila. Eh, države, ki izkoriščajo Evropo, so države, ki nimajo nobene veze s staro celino. Evropa ima eh, zgodovinsko opredeljene meje, Brandenburg na severu, Budimpešta na vzhodu. Predsedujoči je prekinil govornika. Hvala. Kolega Enču. Hvala lepa. Težava letov CIE in Centrov za pridržanje v Evropi je ponovno v spredju naše pozornosti. Boj proti terorizmu ne more biti bolj pomemben od zagotavljanja človekovih pravic. Zlorabe je potrebno kaznovati im obtožiti. Če obtožimo določene države, ne da bi imeli dokaze, je to zloraba. Veliko krat se govori o Romuniji, ki bi naj gostila zaporecije. Edini dokaz pa so novice v časopisih. Preiskave interne so pokazale, da takšnih centrov za pridržanje ni bilo iskanje rešitev in resnice ne pomeni kar odrihanje vse vprek, pomeni pa objektivno preiskavo. Hvala lepa, kolega Enčo. Sedaj pa kolega Gallagher. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je ratifikacija fiskalne pogodbe temelj za obnovo na Irskem in v EU. Potrebujemo odziv že v zadnjih letih. Že nekaj let imamo nova pravila za urejanje finančnih storitev in sedaj imamo novo pogodbo, ki jo predlaga Evropska unija in to bo zagotovilo več stabilnosti evromoču. Če ne bomo zagotovili stabilnosti, bo zelo težko ustvariti gospodarsko rast. Finančna stabilnost bo ustvarjala tudi potrebne pogoje za ustvarjanje delovnih mest. Države, ki bodo ratificirale to pogodbo, bodo imele dostop do evropskega mehanizma za podporo državam v krizi. In to bo seveda tudi pomembno za posojanje denarja na mednarodnih trgih. Hvala lepa. Kolega Gallagher, sedaj pa kolega Tavares. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ponavljam žalostno resničnost o Gvineji Bisavo. vojska napada vse samo zato, da bi lahko zagovarjali svoje umazana stališča. Otoke ob obali Gineje Bisao uporabljajo preprodajalci drog in od leta 2008 se to dogaja, kaj počne Evropska unija. Umaknili smo delegacijo iz Gineje Bisao, to je bilo vse. poskušali so izboljšati delovanje vojske. To je bila velika napaka. Razmere postajajo vedno hujše, prišlo je do puča in to bo imelo težave tudi za EU zaradi trgovine z drogami iz te države. Sploh nimamo več nadzora. Naj izrečem nekaj besed upanja za prebivalce Gvineje Bisao. Želijo si spremembe reform in gospodarskega razvoja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Tavares, sedaj pa kolega Črnecki. Gospod predsedojoči, spoštovane gospe in gospodje, tema Smolenska. Pred dvema letoma se je v Smolensku zrušilo letalo in to letalo je prevažalo ne samo polskega predsednika, temveč tudi vrhovne vojaške povajalnike. Dve leti je, so razbitine letala že v Rusiji in Rusija teh razbitin ne želi izročiti tudi črne skrinice ne želijo izročiti. V 21. stoletju je skoraj da nepojmljivo, da nismo našli razloga za to katastrofo. Upam, da bo Evropska unija sprožila preiskavo na tem področju. Ja, Hvala lepa, kolega Črnecki, sedaj pa kolega Betten. Uh, Gospod predsedavči, delovno mesto, ki bi jih lahko rešili, se izgubljajo v Londonu zaradi zakonodaje Evropske unije. Sladkorna rafinerija Tate Nile je morala postiti 30 delovcev in zmanjšati proizvodno. To pa zaradi pravil kvo, glede kvot Evropske unije, ker ne morejo kupovati sladkorja po EU. Komisija ima možnost spremeniti pravila in govoriti in določiti, kaj lahko tajti naj kupuje na globalnem trgu. 14. marca sem pisal komisiji in sem pozval komisarja, da naj se eh, sestane s teden naj, da bo lahko predstavili svojo težavo. Odgovora nisem dobil. Ne moremo si privoščiti izgube teh delovnih mest v ene najrevnejših delov Londona. Želel sem, da bi se komisija čim prej sestala in pozivam še enkrat, da se to stori, da najdemo rešitev. Hvala lepa, kolega Betten. Sedaj pa kolega Sundergaard. Eh, eh, Hvala lepa. Pozivam predsedočega. 69 dni že aktivista Al-Kawaja redovno stavka v Bahrajnu, v zaporu. To je protest proti diktaturi kralja protest proti mučenju, kateremu je izpostavljen. Kaj je njegov zločin? Boj za demokracijo in človekove pravice. Ne nasilno, temveč z besedami in mirnimi demonstracijami. Po 69 dneh vladavne stavke je Al-Kawaja zelo šibak, tik pred smrtjo. To se ne sme zgoditi. Njegov boj mora biti tudi naš. Zato pozivam predsednika, da bi nujno pozvali kralja Bahrajna, da naj izpusti takoj Arkavajev. Vsak dan šteje. Jutri je lahko že prepozno. Hvala. Hvala lepa. Tega sem prekrat. Sedaj pa kolega Kelly. Hvala. Eh, lepa, gospod predsedoči. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o temi, ki obremenjuje mene, pa tudi veliko kolegov. Irski državljan je bil umorjen strani bolivijskih eh, sil pred tremi leti. Michael Diver je bil neoborožen, bil pa je ustreljen v srce in trikrat v hrbet eh, strani. Eh, bolivskih oblasti. Držina si želi odgovor, vendar pa, čeprav so menila že tri leta, oblasti niso pripustile neodvisne preiskave. Tudi Lady Ashton podpira neodvisno mednarodno preiskavo. preveč podpore dajemo bolivijskim oblastem. Namesto tega moramo od njih zahtevati, da končajo s tem primerom in izvedejo preiskavo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa gospod Kostelo. Hvala lepa, gospod predsedujoči kot članica skupine za boj proti drogam, da bi sem eh, videla veliko grožen in tudi težav za slovence z drogami. Veliko krat je šlo za manjše vsote. Pred nekaj leti smo začeli s kampanjo proti drogam. To je široka kampanja za poročanje o primerih zlorabe drog in tukaj smo imeli veliko primerov tudi irski, irska policija je zelo vključena v delo. Sedaj pozivam komisijo, da naj bi se začela ukvarjati na evropski ravni z grožnjami iz eh, narkokartela. Pozivam komisijo, da naj pod eh, evropskim načrtom za boj proti drogam spreme nekatere ukrepe, da bo se bomo lahko z tega problema lotili čez nacionalno. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Kostenjo. Sedaj pa kolega Tremosa in Balcels. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovane kolegice in kolege, včeraj smo zapisali novo poglavje dolge zgodovine nacionalizacije Argentine. Je se odločila, da bo nacionalizirana EPF. E, e, e, e, e, e, e, e, enostranska poteza, bo pomenila, da bo Argentina najpomembnejši deležnik, 51-odstotni delež bo imel v podjetju. In Repsol bo imel samo 6 odstotkov, namesto 57, ki jih ima sedaj. Ta napad proti pravni državi in zasebni lastnini ustvarja pravno negotovost in pomeni eh, pomankanje zaupanja za mednarodne investitorje v Argentino. Argentina je tako bližna Venezueli in Kubi, kot pa odprti uspešni Braziliji. Zato pozivam parlament, Evropsko komisijo in svet, da podpreta Repsol in vse ostale investicije v Argentini, da se te razmere ne ponovijo več. Zagotoviti moramo odločne mehanizme da se kaj takega v prihodnosti ne bo več ponovilo. Kolegi Tremusa. Hvala lepa, kolega Tremusa je Balcers. Sedaj pa kolega Krisogelos. Ma formetine. Hvala lepa. Rad bi omenil nekaj napak, ki jih je Grčija naredila med letom 1974 in 2011. Grčija je zapravila zelo veliko denarja za veliko programo razvoja orožja. Prisiljena je bila znižati izdatke za oboraževanje leta 2011, pa še vedno smo bili peti največji. peta največja država, kar se tiče stroškov glede razvijanja orožja za Severno Korejo, Kitajsko in tako dalje. Morali bi se bili iz zgodovine že kaj naučiti, kaj ti podjetja ustvarjajo zelo velike dobičke. S tem prepričan sem, da je tudi grški nekdani obramni minister kaj pridobil iz tega, ki je bil sedaj aretiran. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Kirsogelos. Sedaj pa kolega Vosovič. Mikro. Mikrofon, prosim. A kolege, mikrofon, please. E, pred hvilom zakončili. Hvala lepa. Nedavno smo končali razpravo o pridružitvenem sporazumu z Armenijo in Azerbajdžanom. Spremljamo pa tudi položaj v Iranu, državi, ki je soseda teh držav. V soboto je prišlo do pogovorov v Carigradu in upamo na kompromis. Iran želi nadaljevati pogajanja o jedrskem programu. Po drugi strani pa je ruska vojska vedno bolj nazočena v Kaukazu. Zato moramo, kar se tiče obogatitve Irana, urana v Iranu, zagotoviti, da ne bomo imeli več priložnosti za to. Pa tako moramo spremljati razmere v Rusiji, ne smemo dopustiti, da bi izkoristili ta položaj in da se mi ne bi več osredotočili na to regijo. Dank, Hvala lepa, kolega Vosovič. Kolega Bratkovskega žal ni zato dobi besedo kolega Vatimo. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedujoči. Naj spomnim kolege, da je v Washingtonu veliko predstavnikov civilne družbe že pripotovala, da bi pozvala Obamo, da naj izpusti pet kubancev, ki so bili obtoženi v ohunjenje in eh, nabora tujih agentov. To ni bilo nikoli dokazano. Sojeno je, je bilo v ozračju sumničavosti in bili so obtoženi na dolgozaporno kazen. To je bilo opisano kot nekaj kar ni imelo nobene pravne podlage, niso imeli možnosti za obrambo in pozivamo osvoboditev teh zapornikov, kajti njihovo zaprtje je kršitev človekovih pravic. 14 let so že zaprti in sedaj mora predsednik Obama popraviti te razmere. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vartimo, sedaj pa kolegica Miranda. Hvala lepa, predsedujoči. Ohranitev bioraznolikosti je na obvez Evropske unije. Žal pa to ni vedno zelo učinkovito. Tako je tudi v Galiciji, kjer je 16 tisoč hektarjev letos pogorelo. Gozni požari uničujejo področja, ki so ekološko zelo pomembna, čeprav so zaščitena eh, v omrežju Natura plameni so uničili enega glavnih atlantskih gozdov Evrope. In pogledajte si te podobe. To je res grozovita slika. Evropska unija mora delovati preventivno v boju proti goz, goznim požarom. Spodbujati moramo ljudi, da bodo ostali na podeželju, da se ne bodo izselevali in da bomo zaščitili te ekosisteme. Želimo si zelenih držav. Hvala lepa, kolegica Miranda. Kolega Marja žal ni. Tako da dobi zdaj besedo kolega Canoni. Hvala lepa, gospod predsedoči. Naj opozorim na to, kar se lahko v kratkem zgodi v enem najlepših italijanskih gozdov v konsilju. To je nekaj, kar ima izredno veliko vrednost kot eh, naravni rezervat je del Nature 2000. V tem gozdu, ki je pod nadzorom Republike Benetk, stotine let ni bilo možno loviti, sedaj pa se je spet možno loviti srnjat. To so odločile tri države. Možno je loviti celo breje srne. To je pokol. Naj bi šlo za preveliko populacijo. WWF je to zanikal. Italijanska vlada. Torej daje prosto pot za ubijanje teh živali. Zagoditi moramo, da bomo spoštovali direktivo o habitatih. In potrebno je uvesti sankcije proti lokalnim vlastnikom, ki kršijo te direktive. Hvala lepa, kolega Canoni. Sedaj pa kolegica Zuber. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Gospodarski položaj portugalskih delavcev se slabša. Delovni pogoji so vedno slabši in dosegajo ne mogoče ravni za življenje. Portugalska bi naj sedaj bila na pravi poti, na kakšni poti neki vedno višji dolg imamo, vedno večjo odvisnost države, sedaj imamo brezposobnost v višini 15 odstotkov, izgubili smo 200 tisoč delovnih mest in četrtina prebivalstva živi na meji revščine. In sedaj smo na pravi poti. Zniževanje standarda življenja na portugalskem zasebno poraba se znižuje, ni več eh, praznikov, zamrznili smo plače. Je to prava pot, kaj pa privatizacija zdravstvene oskrbe in ostalih družbenih storitev? Dejstvo je tudi, da mladi nimajo več brezplačnih obrokov v šolah. Je to prava pot? Eh, Hvala lepa, gospod Zuban, in sedaj za zaključek. Gospod Ojulan. President, the Kremlin predsedojočim, vlasti v Kremlju se pogajajo o pridobitvi zemlje v vrednosti 20 milijonov evrov v sredi Pariza. Mišljeno je to za konstrukcijo Ruske pravoslavne cerkve pod eh, vodstvom Moskovskega patriarha Cirila, ki ni zadovoljen z obstoječo zgodovinsko katedralo Aleksandra Nevskega v Parizu, ki je namenjena vernikom. Ruska država je podprla program izgraditev 200 crkva v desetih letih. Pogajajo pa se o načrtih o izgradnji 500 nadaljnih s tem projektom, kjer se povezuje ta država in crkva. Mislim, da je potrebno ločevati državo in crkvo. To je ključni element vsakešne, vsake demokracije. Naša dožnost je, da zaščitimo državljane pred spovedmi, pred kremerskimi agenti, pod kupolami pravoslavnih crkva. Moramo videti, ali želimo dovoliti to Putinovo politiko v Evropi in uh, vzpostavitev takih institucij. Dank, Hvala lepa, kolegica Ojuland. Današnje zasedanje je končano. Nadaljujemo jutri, sredo 18. aprila od 9. Eh, do 10.